visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, klauzula o vzajemni, o vzajemni obrambi člen 247 eh, pogodbe Evropske unije. Gospa komisarka, imate besedo. Eh, Hvala lepa. To niso običajni časi za Evropo. Gospod predsedujoči, to so edinstveni izzivi sedaj pred nami. Naši državljani se sprašujejo, kaj je sploh smisel naše unije sedaj nekateri pravijo, da je EU 28 preveč uh, pluralna, da nas je preveč, da sprimemo težke odločitve sedaj. Sedaj mislim, da so številni opazovalci bili presenečeni ob naših odzivih pri pariških napadih. Nekateri so videli, da v najtežjih časih um, bi Evropa lahko bila razdeljena, Bila sem na vseh evropskih svetih po 13. novembru. Torej, ne vam povem, zelo jasno odziv Evropske unije je bil to, da odpremo EU že od samega začetka. Po pariških napadih je Francija izrazila želja po podpori drugih eh, držav, torej, kot piše v členu 247 odstavku pogodbe o delovanju Evropske unije. In 17. novembra so na svetu PNZ voditelji izrazili solidarnost s Francijo. Sedmi odstavek 42. člena navaja konkretne obveznosti za države članice. Države članice so obvezne, torej besedica šel, zagotoviti pomoč eh, državam, ki so napadane z vsemi sredstvi, ki so jim na voljo. Ta formulacija se ponavadi razlaga kot eh, uporaba vojaških eh, sil, ampak ta sedmi odstavek 42. člena omenja tudi vsakršno pomoč ne Eh, vojaške narave. To pomeni, da se eh, vsaka država članica sama odloča o načini in oblike pomoči in podpore, ki jo bo zagotovila. Splošno načelo je enotnost v raznolikosti. Francija je zaprosila za podporo Evropske unije in Evropska unija se je enoglasno odzvala. Francoski minister za obrambo je podal dve uh, specifični zahtevi ministrom. Prvo, podporo operaciji, ki jih bo uh, Francija vodila proti Daešu v Siriji in Iraku in drugo, podpora v sredstvih uh, in sodelovanju v mednarodnih misijah in operacijah v boju proti Daešu. Francija se je tudi bilateralno obrnila na države članice s specifičnimi zahtevami na Evropskem eh, svetu z eh, konstantnim eh, sodelovanjem struktur Evropske unije za upravljanje kriz. Ni nobenih specifičnih postopkov, kot sami veste, za izvajanje 7. stavka 42. člena. In kot veste, na ta sklep Eh, člen se do sedaj še ni nihče skliceval v evropski zgodovini. In medtem, ko 27. člena eh, specifično ne govori o vključevanju struktur Evropske unije, mehanizmi eh, so taki, da se lahko vključujejo države članice. Torej, čeprav specifično ni v formulaciji člena to navedeno, mi v svetu na zahtevo Francije smo se uh, odločili, da bomo vključili strukture Evropske unije v izvajanje določil tega člena. Uh, svet je podal svojo podporo že od začetka eh, v smislu uh, koordinacije. Uh, operacij in misij. Francija je dala na voljo informacije o izvajanju uh, tega v uh, eh, politično-varnostnem odboru in v vojaškem odboru. Uh, Dosedanji boj uh, Francije proti Daješu zaenkrat ni imel nobenih konkretnih konsekvenc. Uh, Z fleksibilnostjo uporabe tega člena pomeni, da se tudi druge države lahko eh, začnejo na nj sklacevati. Sam člen jasno definira dejstvo eh, sodelovanje in zaveze v tem območju morajo biti v skladu z eh, pravili NATO za tiste države, ki so tudi članice NATO. Tukaj gre za prenos solidarnosti v konkretne ukrepe. In danes mislim, da nam je vsem jasno, da ni nacionalnih držav, ki bi lahko se same postavile proti robu nevarnostim, ki se porajajo v Evropski uniji na tem področju to pomeni eh, zagotavljanje eh, sredstev in eh, gre za moč naše unije. Nobena druga sila na svetu ne more eh, povezati tako dobro eh, cel nabor. Eh, varnostnih in diplomatskih eh, sredstev. Eh, enotnost v raznolikosti je nekaj, kar lahko uporabimo in se nam ni treba bati uporabiti vse člene pogodbe, eh, če gre za naš skupen interes. Imamo različne poglede ampak gre tudi za uh, ponos, za to, da imamo v Uniji uh, enotnost in moč in na to moramo biti ponosni. Hvala, gospa komisarka Mogherini. Začenjamo z razpravo in za dve minuti dajem besedo kolegu Galerju. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Francija je kot prva država po napadih v Parizu Eh, uporabila eh, člen 42.7. Mi kot parlament in kot poslanska skupina LS eh, podpiramo vključevanje vseh držav v to podporo, vendar pa se tudi zavedamo tega, da je ta člen v prvi vrsti politična zadeva in da situacija za državo, ki je prvo ustvarila ta precedenčni primer, ni posebej udobna. Francija je morala sama poskrbeti za to, da definira, kaj potrebuje in potem iti od ene države članice do druge, da je dobila pomoč. Mi kot eh, parlament eh, smo že vašo predhodnico v letu 2012 pozvali, da eh, predloži praktične smernice za primer, da se uporabi člen 42 in da se tudi ugotovi, kako naj bi konkretno reagirali in kdo je zakaj pristojen. Žal se to do sedaj ni zgodilo, to ste povedali tudi sami. Doživeli smo situacijo, eh, ko se zabrisujejo meje med zunanjo in notranjo varnostjo in zato bi bilo pomembno, da bi dejansko aktivirali vse možnosti, ki jih nudi pogodba na področju notranje varnosti, je očitno, da so policija, eh, obmejna straža, eh, varnostne, obveščevalne službe eh, tiste, ki si izmenjujejo informacije in ki ne čakajo, da se šele nekaj zgodi. Na področju zunanje varnosti pa smo prepričani, da države, ki želijo tesneje sodelovati, ki se želijo bolj skupno angažirati, da lahko poskrbijo za to, da z eh, aktivacijo permanentnega strukturiranega sodelovanja vzpostavimo boljše načrtovanje in boljše izvajanje skupnih nalog. Hvala. Hvala, kolega Galer. Na začetku sem pozabil eh, najaviti, eh, da tako zaostajamo eh, za predvidenim časom, da ne moremo dopustiti modre karte. Sedaj pa gospod kolega Pasku za dve minuti in pol. Um. Uh, Lahko le obžalujem, da poročilo, ki sem ga pripravil leta 2012, je bil štiri leta prezgodno, po tem, kar ste sedaj povedali. In ne bom ponavljal, kar sem že vprašal v tem poročilu in nisem slišal odgovora. <clears throat> Vidim, tukaj je gospod Van Orden Joffrey, ki pozna zgodovino tega poročila. <clears throat> Kot sem rekel, ni bilo odgovora. Eh, Francija se je na mesto na 222. člen, ki govori o terorizmu, odločila, da se sklicuje na 42. člen in sedaj improviziramo in postavljamo precedens za podobne eh, zadeve v prihodnosti. Tako plujemo skozi neznano morje. Situacija eh, le še enkrat kaže, da se Evropska unija umira, umika v svet, ki je le njen, ki je vedno bolj oddaljen od realnosti, kajti nikoli ni bilo uh, predvideno, da se bo skli, doskliceval na 42. člen. Uh, sedaj pa uh, se mora ukvarjati z uh, reševanjem kriz, uh, ki so veliko dražje kot reševanje kriz na lastnem pragu. Pri tem pa ne moremo se eh, zanašati na eh, moralno superiornost neuporabe vojaških sil za obramne namene. Pri tem pa ne rešuje osnovnih notranjih problemov in odziv ne more eh, temeljiti le na tako imenovani mehki moči. Zelo me skrbi, da se bo na koncu vse končalo, kot je se zgodilo z uh, Ligo narodov konca, koncem 1930-ih let, nekaj, čemu se vsi želimo izogniti. Hvala kolegu, sedaj sledi kolega Van Orden. Ja, sedaj se moramo uh, koncentrirati na uh, nevarnost terorizma in uh, povezave z. Uh, temi terorističnimi napadi, ne pa da se ukvarjamo z eh, obramnimi vidiki Evropske unije, kot to počnejo federalisti v tem domu. Ehm, potrebujemo eh, stalni ehm, skupne obramne sile in eh, avtonomno ehm, de posebno obramno unijo evropskega značaja popolnoma ločeno od NATO, tako pravijo in mislim, da je to popolna neumnost. To je lahko le narovaš naše nacionalne uh, suverenosti in NATO, ki je uh, uh, zaveznik, ki si ga ne moremo prevoščiti, izgubiti. Uh, klauzula o vzajemni obrambi je pravzaprav neka uh, kozmetična uh, <clears throat> podobna klauzula kot klauzula 5 v NATO. In dejansko uh, se ni ob, ne obstaja uh, noben uh, način, zakaj bi se uh, pozivali na 42. člen, razen če želite biti provokativen ali pa da želite, da NATO propade namenoma. Hvala. Sedaj pa kolega Pajec. Najlepša hvala. Aktivacija klauzule o vzajamni obrambi strani Francije nam daje eh, obveznosti in možnosti. To je možnost, da postavimo temelje za eh, stalno in vzdržno obrambno unijo, ki se bo postavljala po robu nevarnostim in izzivom. Do sedaj eh, so eh, države vedele, da morajo pomagati drugi državi, če je v nevarnosti, ampak moramo zagotoviti pravi eh, akcijski načrt, ki bo jasno določal, kaj je obveznost koga. Eh, moramo eh, hitro doseči odgovor od vseh držav članic. Čas je ključen v takih primerjih in to ugotovim ni nadomestilo za peti člen pogodbe o NATO, eh, ko gre za nevarnost proti eni od držav članic. Sedaj se soočamo z vedno hujšimi terorističnimi napadi in se moramo ukvarjati z mnogimi vidiki, ki smo jih do sedaj zanemarjali šengenski sistem uh, je uh, pod eh, pritiskom, ker uh, države zapirajo svoje meje in uh, je v nevarnosti prost pretok ljudi. Uh, obveščevalni podatki uh, se morajo deliti ko gre za teroristične zarote, da pa bi uh, to, uh, taka mreža dobro uh, funkcionirala funkcionirala, potrebujemo Evropsko obveščevalno agencijo ali pa vsaj Europolu moramo dati več pooblastil, da lahko de facto uh, vzpostavi uh, obveščevalno mrežo v državah članicah, zato da uh, istočasno se uh, nadzoruje uh, prodaja orožja in uh, municije na trgu in njihov uh, izvoz. Hvala. Hi. Hvala kolego Pajtu. Sedaj pa dajem besedo za minuto in pol kolegu Kauzo Permoji. Hvala. Spoštovana visoka predstavnica, eh, mi sedaj govorimo o klauzulu o vzajemni obrambi kot reakciji in eh, to um, pomeni, da se EU spreminja v vojaško zavezništvo ne strinjam se z interpretacijo Francije in tudi ne mislim, da je teroristična pad vojaška eh, nevarnost. To ne ustreza mednarodnemu pravu, to ustreza logiki eh, boja in gre za to, da se je treba temu zoprstaviti, da je treba ustaviti fi, vire financiranja. Mi pa ne bi smeli v boju zopr terorizem postaviti na kocko naše svobode. Ne gre, da stopovi streljamo na vrabce. In uničili smo eh, lajčne države v imenu boja proti terorizmu, ustvarili smo veliko mrtvih in tisoče beguncev imeli smo napad, vendar pa ne more biti tako, da je sedaj treba aktivirati klauzulo o vzajemni obrambi. Sklicevati bi se morali na mednarodno pravo in na klauzulo o nenapadanju Združenih narodov in zlasti pa bi morali razmišljati o embargu na orožje. Hvala. Eh, hvala kolegu Kozu za minuto in pol dajem ko besedo kolegici Valero. Uh, hvala. Predsedujoč, najprej dovolite, da se spomnimo na žrtve in njihove svojce, ki jih je prizadel napad v Parizu. Eh, zoper teror se je treba boriti. Najpomembnejša je preventiva. Uh, pomembno je, da se uporabijo pravilni instrumenti. Danes govorimo o resoluciji, to je dobro in slabo. Predsednik Hollande je odločil, da uporabi to klauzulo, vendar pa gre za vojaška dejanja in terorju je napovedal vojno, tako kot George Bush takrat po 11. septembru. In od takrat imamo leta dolgo vojne vendar vemo, da s tem dosežemo nasprotno in ne miru. V Parizu so bili žrtve državljani EU, to je bil zločin, vendar pa to ni bil napad neke tuje države. Daješ ni država, zaradi tega bi morali uporabiti policijske metode. Če sedaj uveljavimo prakso, da se zločin um, kaznuje. Um, ne kot zločin, ampak da gre pravzaprav za vojno, bi mi morali uporabiti drug člen, kjer gre za teroristične napade. Š, govoriti bi morali o tem, kako razvijati skupno politiko, vendar pa ne želimo v Evropi ustvarjati domačega terorija, ne želimo vzpostaviti militarizacije Evrope. In zato Eh, se ne bomo pridružili tej skupni resoluciji, ampak smo pripravili lasno besedilo, ki bolje odraža naše lastne vrednote. Hvala, kolegica Valero, za eno minuto dajem besedo kolegu Hukemu. Hvala lepa. V Združenem kraljestvu nam vedno razlagajo, da nimamo evropske um, vojske, ampak po pariških uh, napadih nam je jasno, v katero smer gremo ne, nacionalna uh, suverenost je ogrožena. Uh, osebno, kadarkoli reče Tony Blair, da eh, karkoli reče, vedno je najboljše narediti nasprotno. Sam sem bil vojak in vsakemu uh, bom služil gotovo ne. Uh, gospodu Junkerju. Sicer bomo spet prišli do razkola v Evropski uniji. Kako bomo uspeli zaščititi naš otok? Vsaka vlada naj zaščiti svojo državo in zato britanski narod mora poskrbeti zase. Hvala, kolega Hukem, za eno minuto dajem besedo kolegu Obermajerju. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, kot Avstrijac sem ponosen na neutralnost naše države in zaradi tega nimam eh, razumevanja za to, eh, če koraki naše vlade to želijo spodkopati. Avstrija eh, ni članica NATO. Eh, brez možnosti sodelovanja. Eh, tako tudi ne čudi, eh, da pravzaprav eh, na ta način eh, to, ta položaj tudi analiziramo. Kar zadeva neutralnost ob eh, čuvanju nacionalnih posebnosti, je po mojem razumevanju eh, pomemben fundament Evrope v tej situaciji ogrožanja. Vendar pa ta klauzula vzajemni obrambi ne sme prispevati k vojaškemu zavezništvu skozi zadnja vrata. Tudi ne, če gre transatlant, za transatlantsko partnerstvo. Hvala, kolega Obermajerju. Sedaj pa kolega Papadakis. Hvala. Torej sedaj naj bi na podlagi tega člena 42 vzpostavljal tudi skupni um, urad za obrambo. Aktivacija vzajemne pomoči povečuje imperialistične težnje, naprimer v Siriji in žrtev bo še toliko več. Tako se zdaj lahko zgodi, da bomo imeli morda evropsko vojsko in to skupaj z NATO bomo v bistvu potem eh, prelivali kri, da bomo potem ugotovili, ali bo um, Katar uspel zgraditi plinovod preko Sirije ali pa naprimer um, eh, ruski preko Irana. Torej isto velja tudi pri Afganistanu ali pa kje druge. Um, za plinovode gre sedaj uh, ti argumenti vlad niso preprečljive, imperialistični uh, načrti niso dobri in mi moramo iti proti temu. Ne moremo dopustiti, da se Grčija vključuje v takšne vojne in vsa blaginja pripada ljudem in oni imajo pravico tega. Hvala. Sedaj pa dajem besedo kolegu Broku. Gospod predsedojoči, gospa podpredsednica, kolegice, kolegi. Mislim, da je bil neizogiben akt solidarnosti, da sledimo francoski želi 42.7 kot pravna podlaga. Se mi zdi, da je to tudi pravilen člen. Mislim, da ne bi bilo pravilno uh, upoštevati petega člena pogodbe o NATO, zato ker bi bila to konfrontacija uh, z, Zahoda za islamsko državo. In gre pravzaprav za Eh, teror v Evropski uniji, ne izven Evropske unije. In razumeti moramo, da gre za vprašanje, ki zadeva sodelovanje med državami članicami. Eh, to, kar moramo storiti, je vprašanje, ali ne bi mogli biti eh, ponudniki storitev, ki med seboj sodelujejo. Da bi bilo pomembno, da bi pripravili neko skupno strategijo, eh, da bi morali pravzaprav eh, vzpostaviti neko nalogo eh, koordiniranja, zato da bi se lahko hitreje odzivali za manj tveganja za naše vojake in da bi šli, hitreje prišli na cilj, da se ustavi vojna, vojna na Srednjem vzhodu, ki je za nas vse nevarna. In, ki vzpostavlja tudi mednarodni terorizem, ki je popolnoma nova dimenzija. To ni klasična vojna. vojna to je vojna za teritorije. In uh, to vojno se vodi tudi uh, eh, z terorističnimi dejanji. In do sedaj pravzaprav ni bilo možno, da bi karkoli uh, napravili. In mislim, da je tu zelo Eh, pomembno vprašanje eh, Permanent Structure Corporation. Eh, hvala lepa, kolega Brok. Sedaj za dve minuti kolegica Gomez. Klauzula <coughs> o zajemni obrambi, ki jo je aktivirala Francija po pariških napadih, kaže pravzaprav na izziv, da je treba od besed prejiti k dejanjem, k vzajemni obramni politiki. Pa si pogled, če si pogledamo frontne linije Daesha, eh, vidimo, eh, kaj se pravzaprav dogaja. Eh, in vse to občutijo tudi državljani. Sedaj je potrebna strateška usmeritev preko visoke predstavnice za to, da bi lahko porabili klauzulo. Kajti na ta način gre za skupno rabo resursov, gre za zaščito državljanov, gre za strateške interese, gre za pravno državo, eh, gre za obveznost eh, k solidarnosti. Eh, če se ne bomo vzajemno podpirali in če klauzule ne bomo aktivirali, potem se moramo vprašati, eh, kateri bi sicer bil pravi instrument za boj proti terorizmu v Evropi in po svetu. Hvala. Observatorjev in pravnikov po atakah v Parižu Francija privolala in sicer po napadih v Parizu eh, je bil aktiviran eh, člen 247, ne 222. In sicer se želijo izogniti bilateralnim pogajanjem in svet je soglasno eh, podprl Francijo. In seveda potrebujemo spričo eh, takšnih težav enotni odgovor sveta. Posel Hilde Woutmans. Wel, eh, de voorzitter, mevrouw, de hoge eh, Hvala, predsedujoči. Eh, visoka predstavnica, to je prvič, da je neka država članica aktivirala člen 427 in to je pravzaprav eh, edinstveno, da je 27 držav soglasno reklo, ja, dve stvari želim povedati, ali ne bi bilo bolje, eh, da bi Evropska unija sama aktivirala člen, da bi sama prevzela vodilno vlogo ali potem ne bi imeli eh, neke prave ustrezne evropske reakcije. Eh, ali eh, svet ne želi tega postopka morda nekoliko razširiti, da bi skupaj s komisijo lahko poceli te korake, ali to ne bi bilo bolje. In drugič, gospa Mogherini, eh, to je dejansko nek katalizator. Po teh dogodkih lahko spostavimo neke evropske obrožene sile. Če tega ne bomo storili zdaj, kdaj potem? E, ta trenutek bi morali izkoristiti sedaj. E, pani posel Sofija Sakorafa. Hvala lepa. Sakorafa. Hvala lepa. Vrednote EU in naša varnost eh, so pod vprašanjem. Potrebujemo solidarnost do vseh. Potrebujemo stalno radodarnost, kajti človeške vrednote nimajo nacionalnosti. Kdo je potem sovražnik, kot je povedal Jean-Paul Sartre, pekel so vsi drugi. Tukaj v bistvu uh, ne moremo gojiti tega pekla. Um, ne moremo kršiti teh vrednot, ne moremo kar bombardirati vseh teh ljudi po bližnjem vzhodu in sedaj pridejo sem eh, begunci. Kdo je v bistvu oborožil uh, džihadiste v preteklosti? Ne vem, ali kdo sploh sedaj lahko verjame, da bo vojaško posredovanje kaj pomagalo. Potem imamo čisto drugačno politiko, gospa Mogrini politiko potrebujemo, ko ne bo vojaških posredovanj in pa blokad in ko ne bo nobenih vojaških ukrepov, zato da bi naprimer zmanjševali revščino um, in socialno neenakost. Um, hvala lepa, gospod predsedujoči. E, pani poseł Michelle Rivasi, za minuto, bardzo proszę. Hvala lepa, e, gospod Rivasi. E... Hvala predsedujoči. No, po vseh teh čustvih, po napadih in pa po retoriki, pa sedaj vidimo, kakšna je realnost. Ne znamo se učinkovito in pa stalno boriti proti terorizmu. Sedaj vidimo, da je to zelo jasno. Ta klauzula o vzajemni pomoči, torej člen 42.7 pogodbe, se uporablja na edinstven način in v bistvu bo to ogrozilo pravo varnostno in obrabno politiko, skupno politiko, ki jo želimo številni v Evropski uniji. Sedaj pa se te politike kar mešajo pred seboj. Ta klauzula sedaj ni ravno relevantna, kaj ti, ti teroristi so v bistvu prišli iz našega ozemlja, iz Evrope in sedaj očitno ne znamo živeti skupaj v naši Evropi. Očitno um, parlament tukaj ni vključen v takšne odločitve, niti pri tem členu, niti sicer, um, gospa visoka predstavnica, ta klauzula je v bistvu uh, prikaz regresije gradnje Evrope, v bistvu tukaj ne gre za skupno Evropo, ampak za bilateralne odnose. Zato sem francozina, ampak moram reči, da sedaj moramo zgraditi evropsko obrambno politiko in ta člen v bistvu je v nasprotju s takšno skupno politiko. Hvala. E, e, Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu francoskih ljudi bi se rada najprej zahvalila vsem državam, ki so izrazile podporo tej klauzuli. Rada bi se vsem zahvalila za to, kar ste naredili, tudi specifično, pa tudi nasplošno za sporočilo solidarnosti ob tej priložnosti. Gospa visoka predstavnica, obenem pa je tudi res, da se sedaj pojavljajo vprašanja glede uprave te klauzule. Tudi, naprimer, kaj lahko storimo za skupno obrambno, kajti še enkrat ponavljam, gledajte, vse države, kolegice in kolegi, vse države so dovzetne za teroristične napade, nekatere so bile že napadene, nekatere pa morda bodo, nažalost. In NATO ni tisti, ki se lahko odzove na to. Bila sem obrambna ministrica in delala sem v NATO in okoli NATO in NATO ni tista struktura, ki je primerna za to. Gotovo ne. Sedaj moramo znati braniti naše državljane. To je naša prva naloga, naloga države in eh, država sama, ena država tega ne more narediti. Samo skupaj um, lahko delujemo vse mednarodno. To ne pomeni neka odrekanje um, suverenosti, to je skupno ukrepanje. Gospa visoka predstavnica, ja, sveda moramo doseči napredek pri obrambni politiki v Evropi, zelo konkretno, o tem ste nekaj povedali, povedali ste svoje prepričanja, sedaj pa je treba to spraviti v prakso. In tudi neke časovnice potrebujemo, naprimer, kako bomo začeli izvajati to. Kot prvo, um, ta stalni urad, moramo videti, kaj se bo dogajalo, tako da se skupaj odzivamo. Danes tega ni. Uh, dokler ne bo um, tega skupnega urada, ne moremo skupaj delovati. Potem, kot drugo, ja, uh, združene v raznolikosti oziroma raznoliki v enotnosti tudi lahko rečemo, ampak na vsak način moramo pripraviti strukturirane organizacije In tudi to je nekaj konkretnega. Gospa visoka predstavnica, pričakujem vaš odgovor s tem v zvezi. Hvala. Merci, madame ministre. Eh. Hvala. Žil Prenjo. Eh, merci, monsieur le... Hvala, predsedujoči, gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Po napadih 13. novembra 2015 je francoski predsednik Hollande izrazil to, da se želi sklicovati na člen 47 iz Lizbonske pogodbe, to je povedal pred francoskim parlamentom v kongresu 16. novembra 2015. Vidimo te barbarske um, napade, te grotovitosti, te smrti na našem ozemlju in evropska solidarnost je bila edini možen odgovor. Danes vidimo to simbolizirano v tem členu 427 pogodbe o delovanju Evropske unije. Ja, Francija potrebuje medsebojno pomoč, pomoč Evrope, kajti ne moremo se sami boriti. Veliko držav se je zelo hitro pozitivno odzvalo na sklicevanje na ta člen 42 in podpiram te odločitve držav. Treba je pripraviti globalno politiko, za varnost um, do junija 2016, gospa visoka predstavnica, takšen načrt. Je pa pomembno, da sedaj, ko je uh, Francija se sklicovala na to klauzulo, moramo to spraviti v operativne okvire. Prvič se je zgodilo, da je država članica uporabila to klauzulo. Zato torej bomo tukaj poskusili nekaj narediti in moramo začeti z gradnjo evropske obrabne politike. Uh, kot so nekateri kolegi že prej dejali. Sedaj si ne moramo več zakrivati oči. Evropa je pred eh, velikimi varnostnimi izzivi in vse države imajo takšne izzive, ne samo ene. To se vse dogaja tudi v Sahelu, na Bližnem vzhodu, na Srednjem vzhodu, v naši bližnji soseščini. Sklep je jasen, naša varnost je skupna, je regionalna in ne moramo tega kar sprašiti. Tukaj smo vsi na istem. Samo evropska obrabna politika je dober odgovor. Evropa ne more biti utemeljena samo na, naprimer, na Franciji in Francija seveda tudi ne more sama poskrbeti za varnost Evrope v takšnem primeru. Zato se ne smemo obati. Lahko zelo jasno povemo, nekateri želijo manj Evrope, nekateri se seveda motijo o marsičem. In ne, to, kar oni pravijo, ni res z več Evrope bomo uspeli se bolje boriti proti terorizmu in takšnim vojnam. Takšna realnost, to je sedaj to, kar nas čaka na političnem terenu in tako bo Evropa ponovno pridobila prestiž, ki smo ga izgubili v zadnjih krizih, kriznih letih. Hvala lepa, gospa predstavnica, za vašo pozornost in kolegice in kolegi prav tako. Mislim, da je to zelo, zelo pomembna razprava in tukaj vsi v Evropskem parlamentu skupaj z vami, skupaj z svetom, moramo zagotoviti dobre odgovore. To čakajo francozi, pa ne samo oni, ampak vseh 500 milijonov evropejcev pričakuje takšne dobre odgovore. Hvala. <clears throat> Euh, Hvala. Sedaj pa gospod Bernd Luke. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, popolnoma jasno je, da Francija potrebuje podporo, solidarnost, aktivno pomoč strani vseh držav Evropske unije pri obrambi terorističnega ogrožanja. Eh, temu je izpostavljena Francija, pa temu smo izpostavljeni tudi mi. Eh, večinska politična eh, skupina, socialni demokrati in, in ljudska stranka pravzaprav na to gledajo kot na neko um, predstopno evropske vojske. To ni uh, primerno. Mi ne potrebujemo evropske vojske zaradi tega, ker je Francija izpostavljena terorističnemu napadu. Gospe in gospodje, stvar je taka, da, potrebu, da imamo delujoč sistem v povezavi z NATO in v okviru NATO bi se morali, se, bi se morali spopadati z vsemi takimi ogrožani. Solidarnost se kaže od v prostovoljnem eh, delovanju, eh, ki jih ponudimo Franciji. Več kot to pa ni potrebno. Hvala. Hvala. Eh, Miguel Urban Crespo. Hvala, predsedujoči. Napadi v Parizu so pravzaprav sprožili tudi razširjanje strahu. In sedaj se sosedje že sumi, sumničijo drug drugega. E, ukinjajo se določene pravice in če bo to šlo še tako naprej, potem je terorizem dosegel svoje. E, EU nadaljuje vojaško strategijo Busha, ki je pravzaprav razglasil vojno, napovedal vojno terorizmu. Tu bi se morali kaj naučiti iz katastrofe v Iraku. Bombe so prispevale samo še k več bombam in iz tega razloga smo proti členu 42.7 PEU, eh, kajti to EU spreminja v vojaško zavezništvo. Eh, fanatizem, barbarstvo in eh, fašizem eh, so stvari, proti katerim se moramo bojevati za več demokracije. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mon. Gospod predsedujoči, hvala. Eh, gospa Mogarini za eh, vašo pojasnilo glede aktivacije klauzule po členu 42.7. Napad v Parizu je prispel k temu, da se je ta klauzula aktivirala, da morajo pomagati vsi evropejci. Mi vsi eh, bi se morali postaviti po robu džihadistom. Aktivnost je potrebna, to so um, izjavili tudi obramni ministri k malu po napadih v Parizu. Sodelovanje med državami članicami eh, je pomembno in potrebno. Eh, boj proti terorizmu je naša prioriteta, tudi rešitev konflikta v Siriji in mednarodna skupnost eh, je že veliko storila, vendar pa vojaška pot ne bo zadostovala. In upam, da bomo sedaj eh, prišli naprej eh, kljub napetosti med Savsko Arabijo in eh, Iranom. Skupaj se moramo boriti proti terorizmu. Pomislimo na Jemen, na Sirijo in še na druge regije. In mi bi morali tu nekaj storiti za sosede naših sosedov, kajti terorizem se želi širiti. In to je seveda ogrožanje varnosti, to je tudi nevarno za Evropo. Morda samo še zadnja pripomba različni napadi v eh, Evropi in vedno večje napetosti in konflikti v našem sosedstvu eh, bi morali voditi do tega, da bi eh, poglobili evropsko bramno dimenzijo in da bi skoristili različne mehanizme, ki jih predvideva Lizbonska pogodba. Visoka gospod picula hvala lepa po terorističnih napadih v parizu lani je francoski minister za obrambe se prvič v zgodovini sklical na sedmi odstavek dvainštirideset člena pogodbe o eu in zaradi oboroženega napada na francijo od vseh držav eh, članic zahteval vso podporo in pomoč eh, z vsemi razpoložljivimi sredstvi nekateri eh, narobe razumejo ta člen kot pandan petega člena severnoatlantske ruskega zavezništva, ki pravi, da bi se v primeru napada na eno državo članico NATO ji priskočile na pomoč vse druge. Evropski partnerji ne morejo odbiti to francosko prošnjo. E, res je, da se francozom lahko pomaga na različne načine in ni nujno, da je to na bojaški način. Vendar pa se še bolj zaostrujejo vprašanja o notranji varnosti Evropske unije, ki gredo dlje od zaščite nacionalnih držav. Najboljši odgovor bi bil, če bi e, skupaj skupna zunanja in varnostna politika nehala biti najslabši člen evropskih integracij. Eh, predlog o skupnih obramnih silah je prišel leta 2014, ko smo slišali, da bi skupni obramni eh, sistem eh, prinesel med 21 in 60 milijardi evrov prihranka. Vendar pa SZVP ponavadi postavlja vedno več vprašanj, kot daje odgovor odgovorov. Eh, očitno ne gre za skupno politiko tudi v eh, splošnih telesih Evropske komisije. Eh, no, terorizem je tukaj in prečka meje, nihče tega ne more zaustaviti in to ne zato, ker nimamo evropske vojske nekdo mora ščititi evropske meje, kajti sedaj je mir v nevarnosti. Metode zombijev iz islamske države so grožnja Evropi. Evropske države morajo voditi neko vojno, ki zahteva veliko sredstev in virov. Moja država je zunanja meja EU, je pa v bistvu najrevnejša država v Evropi moramo imeti zadosti sredstev, da poskrbimo za to, kar je treba. Moja država je sedaj središče boja med Rusijo in Turčijo. Eno izmed prizorišč gotovo. Mislim, da je prav, da nam Evropa daje vsa sredstva, eh, da se lahko borimo proti temu fenomenu. Uh, Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, naša razprava je uh, opomina to, da sedaj tudi šest let po uveljavljanju Lizbonske pogodbe ni izvedbenega dogovora za uveljavljanje te klauzule in vse, kar smo do sedaj počeli, je bilo bolj politično in pa simbolično, ne pa toliko praktično. Uh, NATO ima peti člen um, na evropski ravni, um, pa pri tem 42. členu nimamo uh, pravih konkretnih ukrepov za razliko od NATO. Sedaj, kar se je v zadnjih letih pokazalo pri NATO, pri Parizu in pa kje druge, vse to je pokazalo, da potrebujemo pravo evropsko obramno politiko, tako da bodo države bolj tesno sodelovale pri obramnih zadevah in varnosti, tako da bomo prišli do strukturiranega, trajnega sodelovanja. Prav tako potrebujemo tudi urad za civilne in vojaške zadeve, kjer bomo tudi imeli rezervne črte za kolektivno obrambo in v sodelovanju z NATO. Tesnejše sodelovanje med NATO in EU je ključen mehanizem za obrambo naših držav ter pa infrastrukture in družbe v prihodnosti. Ni treba na novo izumljati stvari. Čista zadost je, da se skupaj pripravimo na vse mogoče napade, ki nas čakajo. To so lahko tradicionalni vojaški napadi ali pa ne vojaški, sofisticirani tehnološki napadi. Prav tukaj lahko EU odigra zelo ključno vlogo. Hvala. Eh, eh, Hvala. Tokrat se je prvi zgodilo, da je nekdo se je skliceval na to klauzulo. Bomo sedaj videli, kako bomo to naredili. Uh, moramo misliti na dolgi rok in pripraviti konkretne smernice, tako da se bomo lahko učinkovito odzivali v prihodnosti. To je sedaj lahko tudi odlična priložnost, da okrepimo sodelovanje glede obrambe in pa glede izmenjave obveščevalnih podatkov. Težko je uh, eh, dokoplačevalcem razložiti, da države članice EU skupaj porabijo veliko več za obrambo kot katerakoli druga večja entiteta, ampak vojaško smo manj učinkoviti uh, samo zato, ker ne sodelujemo. Kako lahko upravičimo to, da so se teroristi priplatili sem, zato ker v bistvu nismo uspeli izmenjavati se informacij. Kako naj sedaj uh, se borimo proti nezakonitemu strenjemu orožju na črnem trgu, uh, ne da bi v bistvu škodili gospodarstvo pri tem. EU sodelovanje tukaj lahko ključno, kritično, to ne pomeni, da bo kdo imel suverenost eh, državam, prav tako to ne pomeni, da bomo sedaj se umaknili pred NATO v členu 247 je to zelo jasno zapisano. To pomeni, da bomo pametni, da bomo podpirali grozde in eh, specializacijo, skupne raziskave in eh, javno dobavo, ter pa da bomo povečali integracijo trga. Zato pozivam svet, da naj bo prioriteta skupna obramna politika. Hvala. Hvala, gospod Andrej Plenkovič. Hvala lepa, podpredsednik. Hvala, podpredsednik Šenečki, spoštovana visoka predstavnica Mogherinija. Po brutalnem terorističnem napadu v Parizu se je Francija odločila, da se bo sklicevala na klauzulo vzajemni obrambi člen 42.7 pogodbe Evropske unije, to je prvič, in eh, na ta način je pravzaprav stavila v žarišče požornosti pripravljenost eh, držav članic, eh, da se v praksi vdejanjo dogovori z Lizbone. To sem pravzaprav doživel kot način, da se pravzaprav najprej aktivira bilateralno sodelovanje med državami članice. In, šlo je za to, da bi članice eh, pomagale Francije, drugič pa je šlo za to, da se pravzaprav Francija razbremeni na eh, drugih operacijah po vsem svetu. Eh, na osnovi resolucije danes razpravljamo in želimo ugotoviti, kako bi pravzaprav okrepili mehanizme eh, eh, sodelovanja, ki bo vključevala tako inštitucije Evropske unije, pa tudi širše globalne strategije Evropske unije. In zato me zanima, gospa visoka predstavnica, kako se bo izvajal eh, člen 42.7 eh, in kako bo to pravzaprav vplivalo tudi na peti član NATO, eh, kako na to lahko gledamo v kontekstu naših prizadevanj, da bomo verodostojni tudi na področju obrambe. Imamo tudi belo knjigo o obrambi, to je prav gotovo ena od prioritet v naslednjih šestih mesecih in v času nizozemskega predsedovanja. Hvala. Hvala.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 imamo veliko zahtev in Francija se je začela sklicovati na člen 42, ampak ničesar ne moremo rešiti na bilateralni ravni. Obe zahtevi, torej varnostna garancija za državljane, ter pa sedež za varnostni svetu OZN. Eh, to lahko dosežemo kot Evropska unija samo, če bomo imeli Evropsko vojsko, majhno sicer, ampak operativno, ki bo na voljo celotni Evropski uniji to ni vse. Prav tako potrebujemo tudi Evropsko obveščevalno službo. Če teh dveh organov ne bo, torej skupnega poveljstva in pa um, Evropske obveščevalne službe, če tega ne bo, potem ne bo mogli zaščititi naših državljanov. In to v bistvu zahteva Evropska pogodba, da to zaščitimo. Hvala. Sedaj pa gospod Tonekele. Hvala, gospod predsednik. Madame Mogherini, Hvala. Izziv teroristov je v bistvu sedaj bistven za vse države, vse državljane. Zato se tukaj zahteva solidarnost in pa med sebojna pomoč. Pariški napadi in pa to, da so francozi um, se sklicevali na to klauzulo 42.7, je opomin, moramo se bolj koordinirano uh, povezovati pri skupni obravni politiki. Sedaj pa moramo gotoviti, kakšne so vsi potencijali na področju varnosti za Evropsko unijo. Še vedno je to samo potencijal in ni še izkoriščen. To je samo teorija zaenkrat. Potem pa še eno vprašanje. Ali naj sedaj pravimo člen 247 um, ehm, skupaj z členom 222? Če bi to oboje porabili, potem bi imeli vse mehanizme na voljo in bi lahko pomagali. Sedaj moramo nujno okrepiti evropsko sodelovanje z NATO, zato da bo ta um, sistem medsebojno povezljiv, sploh ko gre za primere, naprimer, ko je napadena država članica Evropske unije in NATO. Sedaj je najbolj pametno, da učinkovito uporabimo rešitve EU. In zato EU potrebuje skupno poveljništvo, tako na operativni kot na strateški ravni. Potrebujemo center, ki bo naprimer eh, imel tudi rezervne načrte za izredne primere. Hvala. Hvala. Sedaj pa Kristjan Dan Preda. Ti napadi v Franciji niso bili samo napad na francoze, ampak na vse evropejce. Edina možnost, da se borimo proti terorizmu, je evropska rešitev. Klauzula o medsebojni uh, pomoči je prva etapa te politike, to je sedaj ključna, uh, ključen temelj v naši solidarnosti in to je potem tudi v bistvu uh, močna politična odločitev v takšnih krizah, v morbitnih napadih na naših ozemljih. Več držav se je pozitivno odzvalo na uh, to prošno Francije in rad bi to podprl. Evropske države so seveda odzvali na različne načine, ene bolj, ene manj močno. Prav tako so nekateri nekaj rekli, pa tega potem niso spravili v prakso. Uh, Eh, morda, um, gledajte, nekateri ne morejo narediti veliko, ampak prav je pa, da um, nekaj vrndale naredite, kajti tudi to ni zanemrljivo. Ta sklic na medsebojno pomoč je odlično okno priložnosti za to, da okrepimo obrambno politiko in varnostno politiko v Evropi. Moramo izkoristiti to odlično priložnost in definirati jasno strategijo za obrambo. Prav tako moramo združiti naše sile, kajti to je sedaj nujno storiti. To ni samo neka opcija. Ne moramo kar delovati vsak po svoje, po svojih prioritetah in po svojih pričakovanjih. Ne, to so sedaj skupne prioritete, torej boj proti islamski državi, konec eh, vojne v Siriji, stabilizacija Libije. EU mora delovati kot isti blok, tako da bomo dejansko nekaj lahko spremenili. Hvala. Eh, hvala lepa. evropejski državljani iskat od nas brzi efektivni rešenje zato evropski državljani od nas pričakujejo hitre in učinkovite rešitve kajti situacija je kritična vsi moramo storiti kar moremo skupaj z ZDA Rusijo Kitajsko arabskimi državami OZN moramo vsi skupaj sodelovati in zagotoviti mir v Siriji in pa v Iraku, tako da se bodo migranti in begunci, ki so sedaj tukaj v EU, lahko vrnili v svoje države. Sedaj je člen 42 lahko katalizator za to, da se borimo za skupne varnostne elemente v EU, tudi naprimer, eh, da bi imeli skupno povestvo in pa skupno obveščevalno službo. Kot prvo moramo tudi razviti operativni in pa strateški plan za našo obravno politiko. To mora delovati predvsem v kritičnih situacijah, pa tudi pri drugih situacijah, ki izhaja šlina 42.7. Vse skozi pa seveda moramo sodelovati tudi z NATO eh, in ne smemo podvajati naših struktur, torej med EU in pa NATO. Potem naprej migracija, boj proti terorizmu in islamski radikalizem nujno moramo um, povečati svoje pričakovanja, to že, ampak potem je to treba tudi uresničiti v praksi, tudi naprimer finančno to podpreti. Hvala, če ne, ne gre. Torej, každaj. Hvala, prehajamo na postopek Catch the Eye. Gospod Tomašič. Hvala lijepa. Vjerujem da je svakome... Eh, vsakemu razumnemu človeku je jasno, eh, kako eh, se nobena država posebej ne more opreti terorističnim grožnjam in da je potreben koordiniran pristop. Francija potrebuje našo pomoč in moramo ji pomagati, ne, ker nas obvezuje člen 247 PEV, ampak zato, ker je to eh, pravilno in v interesu vseh nas. Vendar pa nisem prepričana, da je aktivacija člena o vzajemni obrambi najboljši način. Kajti na ta način priznajem, priznavamo, da je Francija žrtev oborožene agresije, vendar pa to lahko izvrši samo druga država. Tako bi eh, islamski državi sami dodelili status države, to pa je v popolnem nasprotju za našim dosedanjim pristopom. Kljub naporom teroristom, da si želije, eh, želijo državnosti, je treba islamsko državo obravnavati kot eh, teroristično organizacijo. Aktivacija člena o vzajemni obrambi ni v interesu Unije in eh, njenih zaveznikov zaradi tega, ker um, vendar pa to nikakor ne izključuje nujne pomoči držav članic uh, Franciji na uh, prostovoljni osnovi. Hvala, Izabela. Sedaj pa Izabela, gospa Izabela De Dolfi. Zahteva, da se eh, aktivira klauzula vzajemni obrambi Francije, eh, je v načelu razumljiva po tragičnih dogodkih v Parizmu. Ampak z pravnega vidika je tukaj veliko luken. 22. Eh, člen, eh, solidarnostna klauzula, je tukaj veliko bolj smiselen. Eh, ISIS se ne more obravnavati kot neka država. In je treba je upoštevati tudi dejstvo, da sklicevanje na ta člen um, predpostavlja medvladno sodelovanje in ne uh, humanitarno metodo. In uh, vse skupaj se mi ne zdi primerno. Uh, nismo vključili koordiniranega odziva in to se mi ne zdi ustrezno, ko gre za boj proti terorizmu. Hvala. Uh gospod marias hvala lepa za besedo. Eh, Klauzula o vzajemni obrambi, eh, sedmi odstavek 42. Eh, člena in eh, solidarnostna klauzula 222. člen pravi ta, da če pride do terorističnega napada, država članica je upravičena do pomoči le, če to pokriva celotno njeno območje. In Iz tega sledi, da je zahteva Francije eh, v, uh, uh, <clears throat> za pomoč v vojaških operacijah izven Evrope nima pravnega temelja. Kot smo videli, se, je, se to nanaša na Sirijo in kot ugotavljajo tudi neodvisni think tanki pravijo, da eh, sirijska opozicija, ki jo je podpirala Francija, ehm, sestavljena iz eh, skupino islamistov in to samo kaže, kakšna je kakovost. Eh, in to evropske vlade enostavno zanemarjajo in se ne želimo vključevati v imperialistične vojne. Gorgios Epideus. Gorgios Epideus gospod predsedujoči sedmi odstavek dvainštirideset člena pogodbe o evropski uniji pravi da je to klavzula o vzajemni obrambi in to je e, zahteva e, e, ki se zavezuje pomeni, za, da um, je treba pomagati drugim državam, ki so žrtev oboroženega napada ali kjer se oborožen napad načrtuje. To je zelo eh, dobra odločitev, kajti država članica uh, se. Uh, mora na to odzvati. Eh, kot vemo, eh, Turčija že dolgo eh, z vojno grozi Grčiji, če bo Grčija uveljavljala svoje pravne pravice in tukaj tudi ehm, Turčija ne priznava Cipra. Torej, kakšen je položaj in kakšen je odziv Evropske unije v tem primeru. V tem primeru Evropska unija ni bila odločna, zdaj pa se bo drugače odzvala v primeru Francije, ko se zahteva vojaška uh, intervencija. Ora, la eh, Hvala, sedaj pa dajem besedo gospe uh, Federiki Mogherini. Uh, Sprva naj rečem, da se tukaj očitno soočamo z vrstom um, napada oziroma nevarnosti, ki se pred šestimi leti še ni mogla zamisliti in ni bila dobro razvidna. Popolnoma jasno je, da gre za notranje nevarnosti, uh, gre za nacionalnosti uh, in gre za uh, ne evropske nevarnosti, notranje nevarnosti in tudi jasne povezave z zunanjimi nevarnostmi. Um, Uh, to se povezuje z Sirijo in Daešem oziroma ISISom. Torej gre za oboje, zunanjo in notranjo nevarnost istočasno. In tudi takrat je bilo to popolnoma nemogoče predvideti. Naj se odzovem na nekatere izmed vas, ki ste uh, omenili ne, zahtevo oziroma potrebo po zaščiti naših meja. Naj samo rečem, da so napadalci v uh, Parizu imeli evropske potne liste. Ne gre le za zaščito naših meja, ampak za kompleksnejše vprašanje, kako bomo našim državljanom zagotovili varnost o, v o, e, primeru grožnje, ki je istočasno notranja in zunanja. Zato potrebujemo različne ukrepe. Po mojem mnenju, Eh, globalna strategija, ki jo pripravljamo, nam bo pomagala redefinirati skupno usmeritev, kako zagotoviti varnost državljanov. Eh, v eh, časih, ki so novi, ki so drugačni. Glede na to, naj se odzovem na nekatere točke Eh, kaj vaših, eh, vaših govorov. Kot prva uporaba eh, sedmega odstava 42. člena mesto 222. člena. <clears throat> Očitno je država članica tista, ki se sama politično odloči, na kateri člen se bo sklicevala, ko bo prosila za pomoč in podporo drugih držav članic. Ampak naj primerjam ta dva člena jasno, če mi dovolite. 42. člen 7. odstavek govori o oboroženem napadu ali agresiji. Tukaj imamo različne jezikovne različice na ozemlju države članice. 22. člen pa govori o terorističnem napadu ali naravni nesreči. Kar zadeva obveznosti v obeh eh, državah, eh, v obeh primerih, eh, v obeh členih obveznosti obstajajo. V 47, 42. Eh, členu posamezne države članice, medtem ko v 222. členu se zahteva tudi mobilizacija evropskih instrumentov. Kar pa se tiče implementacije, in to se mi zdi za nadaljno razpravo še posebej zanimivo, 42. člen odpira pusti, eh, pušča odprt eh, proces implementacije oziroma izvajanja, ga ne definira. 2012. nismo mogli tega doreči in sedaj se dejansko ta implementacija danes dogaja. Eh, združujemo vse svoje eh, moči, razpoložljiva sredstva, eh, službe, skupaj eh, z odločitvijo z francoske vlade, da se opremo na 42. člen. Eh, s tem so se strinjale države članice v eh, obrambnem svetu, ki je potekal v 24 urah po dogodku, torej zelo hitro je bil sklican, vendar pa naše pravne službe in naše strukture, ki eh, sodelujejo, so eh, po mojem mnenju eh, se zelo dobro odrezale in tudi koordinacija je bila zelo dobra. Pri implementaciji 22. člena pa je določeno, da Evropska unija igra vlogo koordinatorja zaradi potencijalne uporabe inštrumentov Evropske unije. Ampak naj še enkrat ponovim, kot sem rekla uvodoma, tudi če je formulacija 42. Eh, člena taka, da ne zahteva nobenih ustrezne uloge, ki naj odigra Evropska unija pri implementaciji, smo se skupaj s Francijo odločili in vsemi drugimi državami članicami na svetu, ki je potekal 17. decembra. Torej, tam smo se odločili, da bomo vse relevantne evropske strukture in inštitucije, vključno z mojo, neposredno vključevali v vse eh, faze implementacije. In to je bila politična odločitev. In ta politična odločitev kaže na pripravljenost vseh nas, da uporabimo ta člen kot pot. Uh, utrjevanja zakonodaje Evropske unije na tem področju. Obstaja pa še en element, ki je na prvi pogled tehničen, je pa pravzaprav zelo važen. E, mislim, da je gospod Brok o tem govoril. E, alokacija je drugačna, ko gre za 22, 222. člen in eh, 42. člen. Po skladu za 222. členom se eh, podpora eh, zagotavlja znotraj države članice. Eh, ki je v krizi, medtem ko v 42. členu je Francija eh, zahtevala podporo v eh, zunanjih akcijah. In mislim, da je to zelo jasen element, ki je bil upoštevan v tistih urah na svetu. Obstajajo pa seveda tudi drugi členi, ki bi jih lahko uporabili razen teh dveh. Sami zelo dobro veste, imamo 44 člen, ki še nikoli ni bil uporabljen. To bi pa pomenilo uh, uporabo uh, vojaških uh, uh, sil v nekaterih državah članicah eh, so bili pripravljeni skupaj s svetom prevzeti odgovornost, da bi v imenu Evropske unije vodili te take eh, operacije in misije. Moja politična odločitev oziroma ocena je, in mislim, da bo to eh, Francija oziroma svet podprl, da ne bi bilo smiselno in eh, smotrno, da bi Evropska unija vodila vojaško um, operacijo proti Daešu. To je politična odločitev in ne gre za uporabo pogodb. Vendar večina v tem parlamentu, mislim, da se strinjate z mano, če rečem, da ni. Ta hip seveda situacija se lahko spremeni iz dneva v dan, ampak zaenkrat ne vidim uh, eh, ulogo, da bi uh, skupna uh, uh, zunanja služba vodila tako uh, emis, misijo in da bi imeli vojaško posredovanje. Govorim seveda o implementaciji 42. člena 7. odstavek na nek način uh, uporabljamo uh, obstoječe in, infrastrukturo Evropske unije in se ta uh, povezuje z drugimi dejavnostmi znotraj Evropske unije v boju proti Daešu in seveda proti terorizmu kot takem. Ko pa gre za NATO, naj Jaz pojasnim, mogoče me niste dobro razumeli. Tiste države članice, ki so istočasno članice NATO, je eh, v bistvu eh, vzajemna obramba in vzajemna pomoč dodaten element k NATO obveznostim. In to je jasno napisano z 42. Eh, členu tukaj torej ne gre za nobeno prekrivanje, nobeno nasprotovanje, gre za enostavno dodajanje in povezovanje možnosti. Nasplošno naj rečem, da smo v eh, začetku tega leta in konec lanskega, eh, da sem jaz kot eh, visoka predstavnica za zunanjo politiko in gospod Stoltenberg, da smo eh, okrepili sodelovanje med EU in NATO eh, precej. In mislim, da se bo to konkretno še bolj razvijalo, istočasno, ko bomo razvijali svojo strategijo od danes do junija in ko bo NATO se pripravljal na svoj vrh na začetku julija. Ta procesa bosta potekala paralelno, imamo seveda popolnoma različne poti, ampak poti, eh, ki eh, se eh, povezujeta in seveda sodelujemo in naše sodelovanje je lahko v korist vseh, zlasti v tistih primerjih, kjer lahko Evropska unija prinese eh, konkretne eh, prispevke, ko gre za kibernetsko varnost. Francoska odločitev, ki ga je podporla svet, ki je podporil svet, da se sklicuje na 42. člen, je jasen znak, da je Evropsko unijo treba eh, gledati in razumeti kot učinkovitega garanta varnosti. In drugič, solidarnost je dejansko del naše unije. Tretjič, vsi členi pogodbe v Evropske unije se lahko uporabljajo. In ne potrebujemo ideoloških ali teoretičnih razprav. V prvi vrsti ta hip si ne moremo teoretičnih razprav privoščiti. Gre za varnost celotnega kontinenta. Potrebujemo pa ideološko razpravo. Namreč uporabiti moramo inštrumente, ki jih imamo na voljo, predtem pa moramo vzpostaviti politične predpogoje, da se to zgodi. Izpostaviti moramo dodano vrednost tudi v eh, varnostnem eh, oziru, kjer lahko imamo veliko eh, nacionalnih interesov, ki jih lahko v določenih primerjih bolje zagovarjamo, če, kot če samo uporabimo nacionalni pristop. Naj le omenem 17 misij in operacij, ki že potekajo po celem svetu. To je eden od instrumentov, ki jih lahko uporabljajo vse države članice skupaj, da so prisotne na eh, različnih prizoriščih in da lahko, skupaj lahko delujemo bolje kot vsak posamečno. Eh, obstajajo specifična področja, kjer se bodo bolje odnesli naprimer evropski uh, inštrumenti kot pa inštrumenti NATO ali Združenih narodov. In to je nekaj, kar je Evropski svet enoglasno že ugotovil, spoznal in to se je razvidno iz njegovih sklepov iz eh, decembra 2015, eh, tudi iz junija 2015. Uh, jasno se Eh, razvijajo dimenzije skupne varnostne in obramne politike. Eh, torej, eh, politično delo je treba upraviti, da se začnejo v celoti izvajati določila pogodbe o EU, seveda v smislu interesa in koristi za vse državljane Evropske unije. Hvala